Okay, very well then, despite some colleagues from it. Dobro, nekateri kolegi iz odbora ITRE so še vedno tu, ampak mi moramo začeti, imamo predvsej na dnevnem redu. Najprej moramo dnevni red sprejeti, če ni nobenih ugovorov, potem lahko osnutek dnevnega reda brez sprememb potrdimo. Prosim, potrebujem tišino, eh, lahko s vašimi pogovori nadaljujete zunaj, pred dvorano. Prosim do tiste, ki ne boste sodelovali na naslednjem zasedanju, zapustite dvorano. Hvala, lepo pozdravljeni. Dobro, no. Smo pri točki tri. Spremembe v sekretarjatu odbora Envi. Giacomo Fassino pozdravljamo tukaj, um, ki je začel z delom 1. decembra, prišel je iz DG Expo, uh, uh, gospoda Nojmana in Kanjevskega pa pozdravljam, uh, ker zapuščata Envi. Obema se zahvaljujem za delo v tem odboru v preteklih letih. Uh, želim ima tudi veliko uspeha na novem delovnem mestu here uh, on interpretation status uh, interpretation is available in 20 eh, jezikov imamo danes uh, ni pa estonščine latviščine irščine in mogoče danščine dosjeji so na voljo na eh, spletu v elektronski obliki in to zasedanje se tudi prenaša prek spleta. Zdaj smo pri točki štiri. Eh, to je spet glasovanje. Mislim, da ste že precej utrujeni od glasovanja, ampak eh, tokrat gre za kratko glasovanje, tako da bomo z njim hitro opravili. Najprej bomo glasovali o reformi sistema Evropske unije o lastnih sredstvih. Poročevalec je Ivo Belet. Eh, in mislim, da lahko takoj začnemo kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe sedem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, devet, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis tri, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis štiri, za proti vzdržani. Sprejeto 33 za proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 5 za proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 40 za proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 7 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis 6 za proti vzdržani vzdržani. Sprejeto kompromis 9 za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 8 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Da. Res? Dobro. Glasovanje je konec sprejeto. Pa še elektronsko glasovanje v končnem besedilu, kdo je za, oziroma elektronsko. Konec glasovanja. Ne, ne, še ne, še malo počakajte. Prepočasni ste. Pritisnite na gumb. Dobro, konec glasovanja sprejeto, čestitke poročevalcu. No aplauso. Eh? <laughs> uh, are... Nadaljujemo s peto točko. Glasovali bomo o evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih polščin. Poročevalec je Đurđi Ulveni. Kompromis ena. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 23, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 25, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 31 do je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 29. Kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 28 je za, proti vzdržani. Sprejeto 27 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 26 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 32 je za, proti vzdržani. Sprejeto 33 je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 39 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 40 je za, proti vzdržani proti vzdržani. Proti? Kdo je proti vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. We are checking for you. What is closed? Konec glasovanja. Sprejeto. Compromise 3, 4, again. Kompromis 3, kdo je za proti vzdržanje. Sprejeto. 42, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50, kdo je za, ne. V dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52, kdo je za, proti, vzdržani proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasujemo. Sprejeto. 53 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 54 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 55 do je za proti vzdržanje. Sprejeto 56 do je za, proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 do je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 58 do je za. O, se upravičujem pravi predsedujoči. 58 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, preverjamo. We are checking 62. Kovš. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 do je za, proti vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. 64 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 77 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverjamo. 77 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 80, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 86 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 87 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 93 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 88 do je za, 93. 93. Preverjamo 93. Close. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 88 do za, proti vzdržani. EPP, ne glasujete? Še enkrat. 88 do za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. 92, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 90, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 89, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 91, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 96 je brezpredmeten. Prav. 94 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 20. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Kdo je za, proti, vzdržani. Ne vem, bomo preverili. Glasujemo. Dvigate roke, prosim. Res pomaga, če dvigate roke, ko glasujemo z dvigom rok. Hvala, konec glasovanja. Zavrnjeno. 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 97, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 98 do za, proti vzdržani. Zavrnjeno 99 do za, proti vzdržani. Zavrnjeno 100, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 101. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 102. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 103. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 104. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 105. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno 106, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 116, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno 114, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 115, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 117, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 118, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto 100. A želite preveriti prav, 118 preverjamo, glasujemo. Closed. Konec glasovanja sprejeto. Hvala. 120. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 119. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 121. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 122. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Uvodne izjave. Predlog premembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 4. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto pet, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto šest, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto sedem, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasujemo. Already told that. <laughs> Check. <laughs> Thank you so much. You are so helpful. Hvala lepa, res mi pomagate konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. 8. Kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno. 9. Kdo je za proti vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu in hvala, da ste me spomnili, da sem Čeh. No, no, uh, Tisti, ki nas zapuščate, lepo prosim, da dvorano zapustite čim prej. Če vas čakajo praznovanja, pohitite. so okay šel, ok. Uh, Hvala lepa, kar takoj bomo začeli s šesto točko na dnevnem redu. Gre za Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik. Govorili bomo o letnem pregledu rasti za leto 2018. Kar takoj dajem besedo poročevalcu iz ELS. To je gospod Melo. Gospod Melo, pozdravljeni. Hitro, hitro. Beseda je vaša. Kolegice in kolegi, dovolite poročevalcu, da spregovori. Zelo bom hiter, obljubim. Hvala, gospod predsedujoči. Nadaljeval bom v svojem jeziku. Evropski semester je priložnost za to, da okoljsko politiko upnemo v gospodarsko politiko, naprimer. Zagotavljamo lahko trajnostni razvoj. Moj dokument naj predstavlja izhodišče, s katerim bomo delali naprej. Posvečam se pomembnim vidikom, naprimer načelom, ki so opredeljena v Evropskem socialnem stebru, to pomeni, da morajo države članice upoštevati tudi socialne partnerje in to je priložnost, da poskrbimo za javno zdravje, to je vrednota sama po sebi, to je dobro tudi za družbo nasploh in za gospodarstvo. In kar zadeva Evropski mehanizem za civilno zaščito, Tukaj potrebujemo lasna sredstva, zato da bomo dopolnili nacionalna sredstva, zato da lahko podamo odgovore na evropski ravni, če se zgodijo naravne katastrofe, naprimer požari. Pa ne samo to, lahko govorimo tudi o skrajnih pojavih, naprimer suša, s tem se spopadamo v južni Evropi, po drugi strani pa se pojavljajo tudi nevihte in poplave. Mislim, da moramo zagotoviti, da bomo imeli dovolj sredstva na voljo, da dosežemo cilje. Komisija si želi tudi trajnostnega upravljanja z gozdovi, zato da bi poskrbeli za ustrezno pripravljanje na pomembne in podnebne spremembe. To je tudi vse. Hvala. Je kdo tukaj? Socialisti, EKR, GUE, gospe konečne, ni. Dobro. Želi spregovoriti kdorkoli? Ne. V redu, komisija. Izvolite. Hvala. Upam, da me slišite. Mikrofona ne vidim, ampak mogoče se je parlament moderniziral. Everyone is following you in the, in the, in the rooms, you know. Ja. Vsi vas slišijo. Sem direktor odgovoren za izvajanje in podporo državam članicam v Generalnem direktoratu za okolje. Komisija se zahvaljuje odboru Envi v Evropskem parlamentu za podporo in za to, da se ukvarjate s tem vprašanjem in z okoljsko razsežnostjo letnega pregleda rasti in evropskega semestra. Hvala za vašo podporo zelenitvi evropskega semestra. Imamo nekaj komentarjev v zvezi z osnutkom mnenja, ki je pred nami v prvem odstavku osnutek mnenja poziva k temu, da bi imeli nov razvojni model za strukturne reforme in selektivne naložbe in da bi zagotavljali vlaganje v strateška območja in področja. Morda se spomnite, da je 22. maja komisija navedla, da so cilji trajnostnega razvoja zdaj v celoti vključeni v semester. Letni pregled rasti za leto 2018 se res posveča bolj trajnostni rasti, kajti povdarjamo naslednje. Naložbe, ki spodbujajo okoljsko trajnost, lahko dvigujejo produktivnost gospodarstva, zagotavljajo večjo smotrno porabo virov in sredstev, zmanjšujejo pa stroške. Letni pregled rasti omenijo tudi ciljno usmerjene naložbe, naprimer v zdravje in krožno gospodarstvo. To bi lahko povečalo produktivnost in zaposlovanje. Javna naročila, naložbe v infrastrukturo na področju vode in obdelave odpadkov, kritične surovine, biogoriva in biokemikalije, vse to so konkretni primeri, ki so v to vključeni. Zato lepo prosimo, da odbor Envi podpre naša, naša prizadevanja in omeni reference tudi na to. Osmi člen, tam pozivate komisijo, da oblikuje trajnostno strategijo za gozdove. Komisija strinja, da je treba z gozdovi ravnati trajnostno in gozdovi ne smejo biti samo bolj odporni na podnebne spremembe, ampak moramo njihov potencial tudi bolje izkoristiti, zato da se prilagodimo na podnebne spremembe, kajti to so lahko tudi ponori oglika. Ti cilji so pomembni v številnih strategijah. Gre za strategijo za naravo, za strategijo za biotsko raznovrstnost, strategijo za prilagajanje na podnebne spremembe, naprimer. Veliko je zakonodajnih instrumentov in tudi instrumentov financiranja, ki so na voljo za to, da bi to dosegli gre naprimer tudi za financiranje v okviru SKP. 23. novembra letos smo sprejeli naslednjo odločitev. Vedno več je bilo požarov v Evropi letos, zato je komisija predlagala, da bi imeli novo rezervo za reševanje. To bi bilo v okviru rezerve za pomoč v nujnih razmerah in to bi veljalo tudi za požare. Glavni izziv je, da vse te pobude in ukrepe začnemo izvajati v praksi. Strinjamo pa se z vami, da bi bilo res bolje, če bi imeli dobro upravljanje z gozdovi in boljšo zaščito gozdov. Naši komentarji so sestavljeni iz dveh delov. Evropski parlament in odbor Envi prosimo, da podpre vključevanje bolj specifičnih področji v prvi odstavek vašega mnenja in drugi komentar se navezuje na gozdove. To zelo pozdravljamo. Hvala lepa za vašo podporo. Je komisija dvignila roko? Želite še enkrat besedo? Izvolite čisto na kratko. Tudi sama se želim zahvaliti odboru. Jaz sem iz generalnega sekretarjata odgovornega za to temo in vedno je naš cilj zadeve razvijati naprej in vaši komentarji bodo zelo dragoceni za naše delo v prihodnosti. Hvala, gospod poročevalec. Ne, prav. Časovnica za vložitev predlogov sprememb je 13. december 2017 ob 11. Postopek teče samo v angleščini. 24. in 25. januarja 2018 bomo glasovali v Enviju, v Ekonu pa bomo glasovali 22. februarja 2018. Prav. je naš gost že tukaj. Če je tukaj, lahko nadaljujemo z naslednjo točko. Zanima me, ali je gospod Razi tukaj ali ne. Very well then, um, we can continue with item seven on our agenda, which is uh, annual exchange of views with Mr. Guido Raz. Predlagam, da nadaljujemo. Z nami je Guido Razi, izvršni direktor Evropske agencije za zdravila. To je del rednega dialoga z EMO. Veseli smo, da lahko z njim govorimo o delovnem programu te agencije 2017-2018. Morda bomo spregovorili tudi o kakšni drugi temi, slišali bomo, kaj je novega, kar takoj bom dal besedo Gidu. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Dobro jutro veliko veselje mi je, da sem spet tukaj, da vam lahko poročam o zadnjem letu. Zahvaljujem se tudi gospe Biljani Borzan za dobro sodelovanje. Več kot leto dni je vladala negotovost, ampak zdaj smo ugotovili vsaj nekaj. Zdaj vemo, da se selimo v Amsterdam. selitev EME in priprava regulativnega okvira za selitev pomenita veliko obremenitev za naše delovanje. 40 ljudi dela izključno na tem, zato ne more opravljati svojih običajnih nalog. Poleg tega smo morali v zadnjih petih letih prav tako skrčiti število osebja, ne glede na to, da imamo vedno več dela in vedno manj denarja. Zato vas ne bo presenetilo, če vam povem, da to že vpliva na številne naše dejavnosti. Notranje smo morali zmanjšati število usposabljanj in revizij, prav tako smo morali preložiti zelo potrebno posodobitev infrastrukture IKT, kajti prednost smo morali dati telematskim projektom in posvetiti smo se morali tudi fizični selitvi infrastrukture IKT. Na zunanji ravni pa smo morali zmanjšati hitrost, s katero objavljamo klinične podatke, na katerih temeljijo naša priporočila. Prav tako smo morali zmanjšati število sestankov in konferenc z ključnimi deležniki in partnerji. Prav tako pa smo morali odpovedati načrte za spletni portal na evropski ravni kjer bi bile na voljo javna informacija o zvezi z vsemi zdravili, ki so odobrena v EU. Zaenkrat teh sprememb še vredno ni opazil nihče, zato ker smo prioritizirali naloge in zato ker osebje EME ni popuščalo pri doseganju delovnega programa. Ampak vsi moramo biti pripravljeni, kajti v prihodnosti, se bo učinek na kakovost in učinkovitost prav gotovo začel poznati. Ob upoštevanju vsega tega sem zelo zadovoljen, da vam lahko povem, da smo letos vseeno uspeli izpolniti cilje na področju kakovosti ki jih od nas pričakujete. Prav tako smo zaključili številne dodatne dejavnosti, preden smo šli v to prehodno obdobje. Naprimer, pred dvema tednoma smo uvedli nov in izboljšen sistem Eudra Vigilance. Ta sistem je temelj za poročanje o morebitnih neželenih učinkih zdravil v EU to novo različico, bo poročanje in analiza mnogo lažje. To bo še bolj izboljšalo varnost bolnikov v Evropi. V septembru smo imeli tudi prvo javno predstavitev v okviru EME. E. To je rekla gospa McEwen, ko se je odeležila te konference. Pacijentom smo dali možnost, da povedo svojo zgodbo tako je tudi prav. In s tem se strinjam tudi sam in hvala tudi odboru Envi, zato ker ste vi bili ključnega pomena pri tem, da se je to lahko zgodilo. Prav tako pa smo povečali prizadevanja za to, da bi zagotovili boljše dokaze. Izboljšali smo pristop zgodnega sodelovanja z razvijalci. Mislim, da bomo proizvedli tudi največ znanstvenih nasvetov. V tem letu ti postopki vključujejo združenje bolnikov in predstavnikov zdravstvene tehnologije. Zaradi vseh teh dosežkov smo zdaj v dobrem položaju vstopamo pa v manj, manj kot 16-mesečno prehodno obdobje, preden se bomo preselili v Amsterdam. Mesto nam ponuja odlično povezljivost in velika večina osebja EMA meni, da bi se tja lahko preselili. Ampak nekaj mora biti jasno. Selitev velike organizacije, kot je EMA, v novo državo je zelo zapletena zadeva. In to tudi v najboljših okoliščinah zdaj pa bo to še bolj zapleteno, kajti časovnica je res kratka. Združeno kraljestvo moramo zapustiti do 29. marca 2019. Optimističen sem, mislim, da to lahko storimo, ampak veliko je ovir, ki jih bomo morali rešiti. Trenutno je največja ovira ta, da nova zgradba še ne bo pripravljena do takrat, ko se bomo morali preseliti. Sodelujemo z nizozemsko vlado, poskušali bomo najti ustrezno umestno rešitev in to moramo rešiti čim prej, kajti umestna ali prehodna zgradba bo zelo pomembna za nadaljevanje našega dela od konca marca 2019. Druga velika neznanka je, koliko naših ljudi se bo preselilo v Amsterdam notranje raziskave so pokazale, da bi se bilo do 81 odstotkov zaposlenih pripravljenih preseliti v Amsterdam. Ampak to je scenarij v najboljšem primeru. To pomeni, da bomo izgubili 20 odstotkov ljudi. Skoraj 200 ljudi bomo torej izgubili. In takšna izguba bo seveda vplivala na naše delovanje. Še bolj pomembno pa je, da ne vemo, kdo bo prišel, ne vemo, kakšne strokovnjake bi lahko izgubili. Priprave na to pa običajno trajajo več let. Kar zadeva priprave, mislim, da moramo biti čim bolj pripravljeni, tako na zunaj kot na vznotraj. slovo Združnega kraljestva od EU pomeni, da bo treba delovno breme razdeliti med 27-terico. V zadnjem letu smo opravili analitično delo, da odkrijemo morebitne vrzeli, kar zadeva strokovno znanje. Povedati pa moram, da me veseli proaktivni pristop držav članic. Številne so že izvedle naložbe in odločitve glede kadrov, do katerih je treba priti zaradi selitve iz Združenega kraljestva. Skupna prizadevanja EME in Združenih oziroma držav članic bi morala zagotoviti, da bomo imeli dovolj virusa nadaljevanje dela, ampak nekaj področji bo vseeno prizadetih. Še naprej bomo morali krčiti sodelovanje z deležniki, usposabljanja in revizije. Morda bo treba preložiti ali upočasniti izvajanje pomembne zakonodaje, naprimer uredba o veterinarjih, direktiva o varstvu podatkov ali zakonodaja na področju zdravstvenih in medicinskih instrumentov. Prav tako bomo morda preložili izvajanje akcijskega načrta za napredne medicinske izdelke za terapije, prav tako pa bomo preložili sodelovanje z varohinjo človekovih pravic To je za nas veliko razočaranje, kajti mi smo ena od tistih institucij, ki ima veliko prednosti zaradi sodelovanja z gospod O'Reilly. Pred kratkim je pozitivno ocenila našo oceno cepiv HPV in to kaže, kako pomembno je, da imamo zaupanje v naše delo. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, zdaj bom zaključil predstavitev in povdariti želim, da je to najbolj kritični trenutek za EMO v njeni 22-letni zgodovini. Izbran je bil Amsterdam in razumno lahko pričakujemo, da ne bo krize javnega zdravja, prav tako ne bo primankljajo, kar zadeva spremljanje zdravil, prav tako ne bo velikih zamud pri odobritvi zdravil, ampak zato bomo morali plačati ceno na drugih področjih. Zdaj bom zaključil s prošnjo. Pred nami je veliki ziv in uspemo lahko le, če lahko računamo še naprej na vašo podporo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, zdaj pa bom odgovarjal na vprašanje. Um, uh, to... Hvala. Sedaj pa, gospa Kabešan Rizo. V imenu Biljane Borzan. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Pozdravljeni, gospod direktor. Povsem razumem težave, ki jih prinaša taka sprememba. In Amsterdam se bo gotovo potrudil za to, da Eh, da bo ta sprememba potekala gladko eh, za vas in za Evropsko unijo. Sama bi si želela, da bi agencijo preselili v eh, Barcelono, ampak zavedam se tudi težav na tem področju in mislim, da jih bomo dobro rešili. Rada bi pa postavila nekaj vprašanj, najprej v zvezi s cepljenjem in potem s podbudami, s podbudami za raziskave namreč. Evropska unija prek agencije EMA eh, na centraliziran način izdaja eh, dovoljenja za zdravila, eh, tudi za cepiva. In imamo tudi zdravila sirote. Eh, s katerimi imajo države članice težave do dostopa, eh, včasih eh, cene niso dostopne za državljane. Ta zdravila so tudi vse bolj specifična in mi strani Evropske unije tudi podajamo spodbude za to, da bi bila ta zdravila dostopna. Zavedam se tudi razvoja v medicini. Vem, da eh, ne bomo vsega eh, dosegli jutri, ampak na dolgi rok pa bomo. In eh, pri tem so zelo pomembne raziskave. To zakonodajo bo treba pregledati in to naslavljam zdaj na komisijo, tako da bo vse skupaj sprejemljivo z eh, vseh vidikov, z političnega in pa socialnega. Zagotoviti moramo predvsem dostopnost za državljane. Eh, tudi pri naših spodbudah za raziskave moramo imeti pred očmi predvsem državljane. Eh, včasih so trgi v posameznih državah ekskluzivni. In mislim, da bi to tudi morali uh, upoštevati. Potem pa še odpornost na uh, antibiotike in protimikrobna zdravila. Tudi tukaj moramo biti pozorni. Kontekst je zdaj drugačen, kot je bil. Kako vi na srednji in dolgi rok gledate na eh, vzdržnost sistema ali eh, so potrebni tudi certifikati za eh, ekskluzivnost trga. Potem cepiva. Seveda potrebujemo tudi nova cepiva, ampak trenutno v številnih krajih po Evropi potekajo kampanje proti cepljenju. cepiva so potrebna za to, da eh, se razvije imunost prebivalstva. In potrebovali bi eh, neko transparentno kampanjo o učinkovitosti cepiv, o eh, pomembnosti cepiv. Morali bi končati eh, s temi kampanjami, ki eh, so proti cepivom in ki na dolgi rok škodijo prebivalstvu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji kolega. Ehm, ich habe sehr viel Verständnis dafür. Ja, nekaj pripomb z moje strani. Cenim to, da Eh, torej ste se preselili iz Londona v Amsterdam na takšen način, da boste še vedno precej zaposleni. Vedno smo govorili o tem, da moramo najti mesto, ki je privlačno za visoko kvalificirane delavce, zato nismo mogli upoštevati kar vseh mest. Težko je prepričati ljudi, da se preselijo iz Londona, te ljudi pa potrebujemo. Zato razumem, da se veliko ljudi v EMI ukvarja s tem, kako bi lahko ta proces dobro organizirali. Ampak, lepo prosim, gospod Rivazi, govorili ste samo o selitvi. Tako, prav tako ne gre. Mi se vsak dan ukvarjamo z Brexitom in vrznam bi lahko govorili o Brexitu, ampak državljani od Evrope pričakujejo več. Ne želijo, da govorimo samo o Brexitu, vseeno moramo delati, postavljati moramo politične prioritete in reševati praktične probleme. To pričakujem tudi od Eme in od vaših predstavnikov. Gospa Kabeson je omenila določene teme in to nas zanima tukaj v odboru in to zanima tudi pacijente. Lepo prosim, ne govorite samo o Brexitu. Reševati moramo probleme. Gospa Kabeson je povedala nekaj zelo pomembnega in lepo prosim, da se jasno izrazite v zvezi s tem. Gre za mikrobno rezistenco ali odpornost. O tem smo že govorili tudi z vašimi sodelavci in v odboru. Ne more biti tako, da o tem samo govorimo in da ne ukrepamo. V parlamentu smo večkrat zahtevali od komisije, da pripravi sistem za pridobivanje novih antibiotikov. Zadeva je zapletena. Odgovor ni preprost, ampak odgovor moramo dobiti. Ne glede na to, kako urejamo zadeve na področju antibiotikov in tako naprej, bomo nekoč prišli do tega, da bomo imeli mikrobe odporne na vse antibiotike. Zato moramo pripraviti sistem, da bomo imeli na trgu nove antibiotike, ki jih ne bomo uporabljali vse splošno, ampak zelo omejeno. François Grostet in Jean-Claude Juncker sta osebno govorila o tem in jaz sem prav tako bil prisoten na tem sestanku. Komisija nima nameno ukrepati tukaj, to me je prestrašilo in naslednja stvar, ki me je prestrašila, je bila ta, da do junija naslednje leto ne bo zakonodajnih predlogov, od takrat naprej pa tako ali tako ne bo nobenega zakonodajnega predloga, kar pomeni, da v naslednjih treh letih ne bomo dobili zakonodaje na tem področju. Zdaj pa me zanima, Ema, imamo tri leta časa, lahko počakamo, bodo mikrobi počakali tri leta, preden bodo začeli ubijati ljudi, ali morda Ema meni, da bi takoj zdaj morali ukrepati, da dobimo nove antibiotike na trgu in da jih hitro začnemo urejati, da ne bo prišlo do tega, da bodo mikrobi odporni na številne antibiotike. Tukaj govorimo in govorimo, ne dosegamo pa rezultatov. Hvala. Hvala lepa, Miriam Dali. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa, profesor Razi, da ste prišli. Hvala za te zadnje informacije. Glede selitve. Vem, da je to ogromna naloga in še toliko večja, ker je urnik zelo natrpan, torej zelo hitro se morate preseliti. Omenili ste tudi možnost, da morda sploh ne bi imeli fizične stavbe, za, ima v Amsterdamu. Uh, torej, morda se boste že preselili, pa še ne bo fizične stavbe. To je čisto mogoče. Skratka, vse skupaj precej zapleteno. In poleg tega vidimo, da mora ima upraviti svojo nalogo na številnih področjih. Zato vidimo, da je vse skupaj zelo kočljivo in zapleteno. No, ampak vseeno, me nekaj zanima. Ali trenutno poteka delo glede rezervnega načrta. Opcija B. Če, naprimer, ne bo fizične preselitve v stavbo v Amsterdamu do tega datuma, ko mora ima zaposliti London. In kaj tukaj počnete? Imate kakšne rezervne možnosti? No, torej eno je selitev, ampak tudi nasplošno mislim, da je to področje zelo občutljivo in imam več vprašanj eh, za vašo agencijo. Naj se kar navežem na kolege torej mikrobna odpornost. Mi kot parlament, mi kot odbor se zelo zanimamo za to vprašanje. To je zelo občutljivo vprašanje. Marci, kako je to skrbi, se pogovarjamo z različnimi strokovnjaki, ki lahko povedo svoje mnenja o tem, kako obsežna je ta težava. Prav tako pa ponudijo tudi številne statistike. Uh, In ko vse to pogledaš, potem vidiš, kako velike probleme. Samo EU, na primer, um, je škoda 1,5 milijarde evrov zaradi mikrobne odpornosti, torej predvsem zaradi um, dela in podobno. Potem tudi Svetovna banka ima podobne podatke. Do leta 2050 naj bi infekcije zaradi odpornosti povzročile globalno gospodarsko škodo. In uh, tudi 25 tisoč um, smrtnih žrtev na leto. Torej, to je zelo pomembna tema, tudi pripravljamo poročilo na lastno pobudo v zvezi s tem. Torej, to bo stališče parlamenta glede mikrobne odpornosti. Torej, zanima me, kaj ima tukaj počne na tem področju. Torej, predvsem bi rekla, da Eh, so tukaj zdravniki, najbolj verodostojen vir informacij, ampak po drugi strani pa vidimo, da številni zdravniki kar sistematično predpisujejo antibiotike. Torej, kako vi gledate na to? Na eni strani imamo mikrobno odpornost, na drugi strani pa imamo antibiotike, ki so tudi pomeni za eno zdravje. Kako vi gledate na te povezave? Pa še nekaj glede druge teme. Um, uredba za klinične teste leta 2014 smo to dorekli, ampak še vedno to ni začelo veljati. Kaj ti? ima, e mislim, da mora najprej ustvariti novo bazo podatkov. Potem pa naprej. Nam se zdi ta uredba zelo, zelo pomembna, predvsem zaradi simulacije takšnih raziskav, prav tako pa je treba zagotoviti večjo preglednost pri rezultatih teh testov. Zato me zanima, kako je s to uredbo v EMI, kaj lahko pričakujemo od vas, ali imate morda kakšno časovnico za to, kdaj bo ta baza zaključena vaše agencije. Potem pa še prihajajoči predlog komisije glede ocene za zdravstveno tehnologijo. Ima misli, da tukaj lahko ima svojo vlogo pri takšni zakonodaje. In me zanima, kaj vi mislite o tem, kakšna bi bila lahko vloga EME, sploh pri tem predlogu, ki se sredoča na oceno zdravstvenih tehnologij. Hvala. Thank you. Now, um, I give the floor to EP representative. Hvala. Sedaj pa upravni odbor EME. Bjørn Elmer, vaši komentarji. Thank you, Chair. <clears throat> Hvala, predsedujoči. No, to je precej nenavadna situacija kajti sedaj se britanski narod odločil, da bo zapustil Evropsko unijo. In to posledično pomeni, da se mora sedaj EMA preseliti iz Londona v Amsterdam. To je sedaj veliki ziv za vse nas, torej, um, predvsem za izvršnega direktorja in pa za celotno osebe. Mislim, da je gospod Razi opravil odlično delo. Vsi so se zelo potrudili za to, da bi bil prehod čim boljši in enostaven. No, ampak praktično ne mogoče predvideti vse podrobnosti teh dogodkov, ampak izziv je ogroman. Treba se posločiti s njimi spremembami. To pa seveda um, pomeni, da mora izvršni direktor praviti veliko nalogo. Tudi upravni odbor, tudi sam kot predstavnik parlamenta za to, moram reči, da zelo zaupam Eh, tej ekipi EME, kar vključuje tudi seveda z vašega direktorja. Mislim, da dobro delate pri tem prehodu. In še vedno tudi nadaljujete pomembno delo za Evropsko unijo v celoti. Eno je bilo že omenjeno, naprimer, ta pomembna težava mikrobne odpornosti. No in to se bo gotovo nadaljevalo še v prihodnosti. Hvala. Does Commission want to comment?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 Ampak morda je najbolje, da najprej profesor Razi odgovori, potem pa bom še sama dodala par stvari. Ne, ne, ne, to ni mogoče. Profesor bo zaključil razpravo, torej, če nimate pripomb, povejte in to je to. Ja, rada bi komentirala nekatere pripombe, sploh glede mikrobne odpornosti. Da vas pomirim, spoštovane poslanci in poslanke za komisijo je mikrobna odpornost ena izmed prednostnih nalog. Naš akcijski načrt temelji na takšnem pristopu in obravnamo številna pomena vprašanja. Imamo tudi, na primer, agendo za naložbe in razvoj novih protimikrobnih zdravil. V EU imamo sistem, kjer torej se zauzemamo za proizvodno novih zdravil in treba poštevati tudi samo naravo antibiotikov, zato moramo morda poiskati nove poslovne modele. Obstajajo raziskave na tem področju, torej marsikaj se tukaj lahko naučimo. Vse to je zapisano v akcijskem načrtu Evropske komisije. Hvala. Um, uh, okay, Peter. Ja, nachdem wir jetzt ein bisschen Zeit haben, nochmal präzisieren. Dobro, nekaj časa imamo, zato bom zadeve preciziral. Dragi gospod Razi, spoštovana predstavnica komisije, seveda smo akcijski načrt prebrali, seveda smo natančno prisluhnili, ampak jasno je, da komisija dela preiskave bla bla bla. To ne bo vodilo do zakonodajnega predloga pred junijem naslednje leto. Lepo prosim, da stopite na plin in tudi v EMI stopite na plin. Če, kakor napoveduje komisija, po juniju 2018 ne bo več zakonodajnih predlogov, potem ne bomo dobili zakonodajnega predloga za ta problem v tem obdobju. In v naslednjih treh letih ne bo zakonodaje, to pomeni, da bodo ljudje tri leta dlje umirali, zato ker se tega problema ne lotimo. Zato še enkrat akcijski načrt, to ne pomaga, te, to ni dovolj, to je samo bla bla bla. Odkar je Andrukaitis komisar za zdravje, Gedisante ni podal niti enega zakonodajnega predloga. Zdaj bomo govorili samo o sedežu EME, o tem lahko govorimo ločeno. Jaz čakam na jasne besede dobro, uradnica komisije tega ne more storiti, ampak o teme in gospoda Razija zdaj pričakujem, da bo povedal, da nimamo tri leta časa, da rešimo ta problem. Zato moramo komisiji dati nasvet, da pripravi predlog še v tem zakonodajnem obdobju, zato ker ne moremo čakati tri leta. Hvala. Ja, smil vzel besede iz jezika. Uh, Sedaj je čas za ukrepanje. Torej, gospod profesor Razi, beseda vaša. Hvala, gospod predsedujoče. Ja, sem si poskušal zapisati vaše vprašanje in pripombe. Na, te pripombe me niso ravno presenetile. Se strinjam z vašimi pomisleki in dvomi. Bom poskušal odgovoriti na ta vprašanja. Oziroma, bom poskušal ponuditi nekaj rešitev, če je to ne mogoče. Najprej, Eh, mikrobna odpornost. To je očitno skupna točka vseh pripomb, teh, ne vem, štirih, petih vorcev. Kot prva uh, eh, mikrobna odpornost, ampak še prej pa ima in pa Brexit. Glejte, seveda um, v našem rezervnem načrtu smo se skozi borili ravno za to, Eh, mikrobno odpornost. Glede, sam sem um, torej, biolog, ki se ukvarja z mikrobno odpornostjo. Um, to pomeni, da je ta tema blizu in meni in celotni instituciji. Sam sem znanstvenik in je ta tema zelo pri srcu. Eno so uradni ukrepi, poleg tega pa so tukaj še druge pristojnosti, ki so pomembne za nas torej to delo še potem. Leta 2006, 2008 smo že delali na tem in vsaj z veterinarske plati moram reči, da naša strategija ima zelo konkretne smernice za to, kako delovati in kako spremljati uporabo zdravil v Evropi. Prav tako tudi spremljamo rezultate. Potem druge pa bude. Um, ena mislim, da je že kar lepo v teku kot ste številni dejali, um, je ta tema zelo kompleksna nasplošno. Tukaj je veliko različnih plasti, različnih pobud. Vključene so raziskave, proizvodna zdravil, potem cene na trgu, vse skupaj zelo, zelo zapletena. Ampak se bomo sredotočil na predpise, predpisi morajo biti takšni, da bodo ponostavili stvari, ne pa da so dodatna ovira za že tako kompleksno vprašanje. Vse skozi smo v stiku s kolegi iz drugih institucij in um, z FDA, torej z Ameriško agencijo smo se ravno pogovarjali, tudi z drugimi kolegi po svetu. Torej, če vidimo kakšne dobre odločitve po svetu, se s temi kolegi posvetujemo. No, včasih prihaja tudi do nesporazumov. Ampak eh, kakokoli že, karkoli se že zgodi, mi vedno poskušamo biti pripravljeni. Potem novi klinični testi. Ti so lahko koristni, morda lahko prinesejo nove tehnologije, ampak vendarle se bo treba tudi prilagajati na nekatere nove pristope. Potem še naprej. Potem naprej. Seveda potrebujemo prebojne predloge um, na področju mikrobne odpornosti. Prime, na primer, potem Dublin Show sta um, dva takšna relevanta dejavnika. Torej, tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji se predvsej ukvarjajo s tem. Mislim, da potem lahko lažje izmenujemo naše strokovne znanja, tudi Svetovno zdravstveno organizacijo in pa drugime. Potem smernice za mikrobno odpornost. Seveda, gospa Dali je omenila te smernice, pravite, da jih potrebujemo. Ja, seveda, to lahko počnemo, za, ampak z omejenimi poblastili kajti to je še vedno pristojnost držav članic in pa zdravnikov. No, ampak vse skozi poskušamo pospeševati to komunikacijo, tako da uporaba boljša. No, ne vem, kaj se bo zgodilo, ne vem, čez eh, tri leta, čez šest mesecev, karkoli že. Um, težko je predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Zaenkrat nimam dodatnih informacij. Sveda imamo uradne informacije um, OECD ali pa Svetovne zdravstvene organizacije, ampak uh, več pa ne moram povedati. Torej, gledajte, um, tukaj napredujemo, um, delamo korake naprej, ne nazaj. Mislim, da ne smemo izgubljati časa. Ampak ne morem pa točno povedati, kakšna bo časovnica za naprej. Res ne morem reči. Um, ne vem. Potem naprej. Imam še nekaj časa. eno pomembno ključno vprašanje je, kako lahko financiramo raziskave in pa cepljenje na splošno, potem kako obravnavati problem visokih cen. No, gledajte, mi ne moremo vplivati na vse to, to je onkraj našega vpliva, ampak seveda se pa trudimo, da bi čim več prispevali za boljše delovanje na našem področju, torej kjer pa imamo pristornosti. potem naprej um, personalizirane zdravila, uh, ta prihajajo. In tukaj bi menil dve plasti. Kot prvo, poskušam podati boljše razlage in poskušam predstaviti jasne dokaze, ko naprimer se neko zdravilo izda ali pa predloži. Predvsem tudi spodbujamo uporabo registrov, tako da imamo dokaze, ki temeljijo na znanosti. To je edini način, um, da lahko potem ustrezno izdajamo ta zdravila um, in da se jih prodaja na trgu. Ampak gledajte, če se model cen um, ne spreminja, potem seveda imamo lahko določene države. Um, mislim, da seveda potrebujemo spremembe, če tudi želimo spremeniti nove pristope in pa um, če želimo priti do nove znanosti. Torej vse med seboj povezano, cenovni modeli in pa tehnološki modeli in pa nove raziskave. Potem naprej, kot sem že prepovedal, mi tukaj imamo ogromno kakovostnih nasvetov na voljo in to nam zelo koristi kajti ko se sedemo za mizo, je veliko nesoglasi. No, potem pa se vendarle dogovorimo za 60-70 odstotkov vsega. Torej, to, kar sedaj počnemo, je dober začetek, ni zadosti, ampak je pa dober začetek. Kako mi gledamo na um, svojo pozicijo? Torej, glede AMR, glede mikrobne odpornosti. Gledajte, imamo na voljo podatke, ampak mislim, da jih moramo čim bolje uporabljati, um, kar se da usporedno, če se da. Mislim, da je prav, da na začetku programov se lahko pohodimo z drugimi kolegi in potem lahko uh, drugi strokovnjaki torej, tudi zahtevajo še dodatno dokazno gradivo. Torej, čim prej, ne pa čez, ne vem, deset let. Mi smo odprti za sodelovanje tudi s komisijo. Bi radi sodelovali mislim, da ne smemo spremenjati svojih pravil kar vmes. Prav tako treba poštivati uh, eh, prednosti in pa tveganja, ampak mislim pa, da že na začetku procesa moramo poštivati, um, kakšni so plusi in minusi. To bo dobro in za bolnike, in za industrijo, za tehnologijo in tudi za večjo trajnost v prihodnosti. No, tako mi gledamo na našo interno vlogo v okviru institucij oziroma na tem področju. Ne vem, morda ste pričakovali več od tega odgovora, eh, morda lahko še kaj dodam, ampak kakorkoli že, rad bi se vam zahvalil za podporo. Seveda včasih slišimo tudi konstruktivno kritiko, eh, tudi iz upravnega odbora slišimo veliko kritik, ampak vedno nam pomagate, dragi kolega. Torej res hvala lepa za stalo sodelovanje z nami. In potem še stavba. No, uh, imam tukaj nekaj informacij, tam nekje uh, zadaj v glavi. Torej, kot rečeno, v Amsterdamu ne bi dobili novo stavbo, jo je pa treba še zgraditi. Uh, aprila naj bi dobili načrt. Torej, nova stavba aprila 2019, del stavbe naj bi dobili dokrat. Potem novembra 2019 pa še preostanek stavbe. Torej, kot rečeno, eh, ta ponudba eh, je vključevala začasno stavbo. Um, zaenkrat Torej, že delamo na tem, ena ekipa je v um, Amsterdamu, ena ekipa je vse skozi v EMI. In naslednjo sredo bomo imeli naslednji obravno odbor in bomo napravili prve uradne korake v tej smeri. Potem rezervna možnost. No, gledajte, izčrpali smo že ogromno različnih možnosti od A do, do Ž. No, ampak gledajte. Mislim, da samo če prva možnost ne bo jasna, potem lahko gremo na druge možnosti. Torej, če se v prvih korakih ne bomo odgovorili, potem bomo razmislili o drugih možnostih. To je vse, kar vam lahko zaenkrat povem. Sem še kaj pozabil? Gledam tukaj, torej, še je kolegica, ki mi lahko pomaga. Gledajte še nekaj. Zaenkrat nimamo nove časovnice. Eh, ki je drugačna kot tista iz junija. Vse skozi spremljamo, kaj se dogaja. Tukaj seveda nas komisija vse skozi podpira. Trenutno pripravljamo bazo podatkov in to počasi poteka, kar pomeni, da se pojavljajo nove plasti kompleksnosti kar pomeni, da tudi uporabniki to počasi preizkušajo. Ko nekaj preizkusiš, potem moraš razmisliti o tem, da je to ogromno delo, to je največje delo EME do sedaj, ogromna baza podatkov. Tukaj moramo vključiti številne predpise, tudi eh, teste, potem uredbo za transparentnost, je treba poštevati, potem uredbo za varstvo podatkov, je treba poštevati, ter pa tudi eh, element komercialne tajnosti. In obenem je tudi treba poštivati funkcionalne dejavnike. Poleg tega pa je treba tudi povezati vse te različne sisteme, torej vseh 28 sistemov. Potem pa pridemo do faze za uporabnike. Sveda to potem lahko včasih pomeni, da kakšen element še ni čisto zaključen oziroma da države članice niso čisto zadovoljne. Glede, 27 držav um, seveda to pomeni veliko različnih pričakovanj. No, gledajte, vse smo optimistični po naravi, ampak um, ne vem, kaj to točno pomeni v praksi. Gledajte, morda bo še nekaj začelo delovati, ampak države članice počasi še ne bodo pripravljene na to, da se povežejo s sistemom. Kaj ti? Včasih se lahko zgodi, da določena odločitev še ne bila sprejeta. Naprimer, etični odbori so tukaj tudi relevantni, ne tudi regionalni, nacionalni odbori, zato področje morajo tukaj spremljati odločitve. Seveda mi najprej želimo storiti najbolje, koliko se le da pri nas, ampak gledajte, mi testiramo sistem s časom in potem se lahko pojavljajo tudi dodatne zahteve s časoma, sproti kot rečeno, časovnica je takšna, kot je. Mislim, da v naslednjih tednih lahko povemo nekoliko več, morda na začetku naslednjega leta, če ne prej. Upam, da sem sedaj povedal vse. Hvala lepa, gospod profesor. No, veliko sreče in uspeha vam želimo. To je to zaenkrat torej 11. januarja v Bruslju, naslednji sestanek. In hvala lepa vsem. Lep dan.